je obvestil, da je predlog odbora uh, IMKO oziroma da nima nihče nič proti temu predlogu eh, znotraj konference predsednikov, če nobena politična skupina in uh, 40 poslancev ne ugovarja temu predlogu, potem je to sprejeto. Sicer pa bo potrebno glasovanje. Predlog je na voljo na spletni strani parlamenta. Sedaj eh, gremo naprej. Eh, izjava komisije.